reca la relazione di Sergio Gaetano Cofferati sull'impegno a lungo Sedaj pa naslednja točka. Poročilo Koferati, dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij. Gospod Koferati, beseda je vaša. Grazie, presidente. Volevo... Gospod predsedujoči, hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Torej, kot veste, je bil to zelo problematičen postopek. Najprej je bilo glasovanje v odboru priloženo, potem po tem glasovanju smo to dali naprej na plenarno zasedanje in še prej na konferenco predsednikov. Glasovanje nam bi se ter potekalo na junijskem eh, plenarnem zasedanju, ampak potem bo to priloženo na julijsko in jutri bomo končno glasovali o tem, po vsem tem prelaganju. Nekaj časa smo sicer prihranili, sedaj ampak vendarle mislim, da smo naredili nekaj pametnega, kajti sedaj bomo lahko bolj poglobljeno razpravljali o vseh teh kompleksnih temah. Mislim, da je bilo legitimno um, to podaljšati, kajti imeli smo zelo različna stališča. Hvala lepa vsem pročevalcem Senci, ter pa odborma Jurim pa Ekon, ter vsem, ki so sodelovali pri tem. Preden grem na samo vsebino direktive, bi pa rad še nekaj povedal za Evropsko komisijo. Ta direktiva je del širše slike, po mojem mnenju, in tukaj moramo ustrezno izpostaviti profile upravljanja za podjetja v prihodnosti. Bila knjiga Delorja iz leta 1993 je bila učinkovit začetek tega in sedaj nadaljujemo po tej poti, torej Delore iz leta 1993. To je precej težka pot, ampak mislim pa, da delamo korake naprej. Sedaj se bomo ukvarjali z delničarji, potem moramo iti naprej na druge akterje, na vse zainteresirane strani, tako da upoštevamo tudi bolj socialne vidike in pa druge družbene vidike. To bi bilo potem v skladu z začetnim predlogom iz preteklosti. Zato sedaj pričakujem, da bo komisija pripravila še dodatne pobude s tem v zvezi in da gremo vsi skupaj v isto smer. No, do takrat pa je treba gotoviti, kako naj se podjetja upravljajo na daljši rok in kako naj v to vključijo tudi podjetja um, in delničarje, ter kako bi povečali preglednost pri upravljanju. Mislim, da moramo predvsem gledati vse na daljši rok. Mislim, da smo se dovolili o nečem zelo pomembnem. Namreč podjetje mora uh, identificirati delničarje, tukaj govorim o podjetjih, ki kotirajo na borzi. Potem naprej treba je sprejeti ukrepe, zato da bodo delničarje laže glasovali Torej ne gre samo za demokracijo, ampak gre tudi za učinkovitost upravljanja podjetij, ker je to čisto jasno. Prenos informacij preko različnih posrednikov je tudi, mislim, da nekaj, kar bi lahko ponostavilo življenje delničarem in tako bi bil postopek bolj učinkovit. Potem so tukaj še ukrepi, s katerimi bi lahko tudi povečali preglednost uh, v odnosu med institucionalnimi vlagatelji, menedžeri ter pa podjetji kajti takšne politike povezovanja mislim, da so zelo pomembne. Mislim, da se podjetja ne smejo sretočiti samo na kratek rok, ampak na daljši rok. Torej ne, ne smeti samo za kratkoročne dobičke, ampak za več kot to. Prav tako bomo očitno um, se bolj sretočili na posrednike in svetovalce, tudi ti so zelo pomembni v vsakršnem sistemu, prav tako bomo tudi potrdili vse določbe glede preglednosti, ki jih izpostavlja komisija, tudi to mislim, da je zelo pametno odločitev. Potem naprej isto velja tudi za uh, transakcije z sorodnimi strankami, to bomo sedaj bolj nadzorovali in to bo sedaj v skladu z zakonodajo vsake posamečne države članici. Te spremembe, ki jih predlaga parlament, bodo šle v smer, da naj bi upoštevali nacionalne raznolikosti. Ampak to vseeno sme postaviti pod vprašaj uh, narave EU politike na splošni ravni. Potem naprej še direktori in pa plačevanje direktorjev oziroma menedžerov. Tukaj smo dosegli dogovor, ampak ne vem, kakšna bo pot naprej. Torej, kako bo sedaj? Delničari bodo imeli glasovalno pravico in lahko izvajo, eh, ampak vse bo še vedno odvisno od odločitve v posamečni državi članici. Potem naprej še poročanje po posamečnih državah. Vsi skupaj se moramo boriti proti davčnim utajam in to preko novih mehanizmov in instrumentov. Potem naprej, letno poročanje za podjetja, ki kotirajo na borzi, to je že takšen mehanizem, s katerim se borimo proti težavam in o tem smo tudi že pripravili poročilo v preteklosti. Odločili smo se, uh, da bo ta direktiva za delničarje tudi vključena v to širšo sliko. Potem bomo tudi naprej eh, revidirali direktivo o vodenju knjigovodskih izkazov. Hvala lepa vsem za sodelovanje, me zanima, kakšne so vaše mnenja. Hvala lepa, gospod Kofarati, sedaj pa eh, komisarka Jurova v imenu komisije. Hvala lepa, kolegice in kolegi, hvala predsedujoči. Vsem hvala lepa za interes in naj vas spomnim na to, kakšen bil naš namen pri tem, ko smo pripravili ta predlog. Finančna kriza je torej prizadela svetovno gospodarstvo in naše družbe in to zelo, zelo hudo. Eh, strukturne slabosti v upravljanju podjetij so postale bolj učinkovite in vsi smo se potem strinjali, da eh, to, da smo se vsi soočili na kratki rok, je zaustrilo krizo. Ta direktiva je eden izmed prispevkov pri tem, kako odpraviti te kratkoročne pomankljivosti na ravni Evropske unije. Prav tako bomo tudi eh, laže pripeljali EU na pot eh, dolgoročne trajnostne stabilnosti in rasti. V zadnjih nekaj letih so se kapitalski trgi bolj osredotočali na eh, kratkoročne dobičke kot pa na dolgoročno investiranje. Celo vlagatelji, kot naprimer pokojninski skladi, um, so počeli to, pa čeprav v bistvu njihov um, interes to, da se osredotočijo na dolgi rok. Ampak ne, tudi oni so um, šli bolj na kratek rok. Zato mislim, da moramo iti bolj na dolgi rok, torej dolgoročno financiranje in pa dolgoročno upravljanje potrebujemo. Kar pomeni tudi uh, to, da bodo naše podjetja bolj konkurenčna na globalnem prizorišču. Če ukrepimo upravljanje podjetij, mislim, da bomo dali podjetjem in pa investitorjem vse mehanizme, da zaščitijo svoje pravice. Tako bodo evropska podjetja tudi bolj privlačna za vlagatele. Rada bi se zahvalila gospodu Goferatiju in pa vsem pročevalcem v Senci za prizadevanja tudi pri oblikovanju stališča parlamenta. Pozdravljam ta predlagani kompromis in komisija bo tudi sodelovala pri pogajanjih z obima sozakonodajalcema. Sedaj bi pa rada še izrazila nekaj stališč glede nekaterih predlogov sprememb parlamenta. Najprej obveznost transparentnosti za podjetja, eh, ko gre za eh, davčne odločbe, torej gre za v bistvu eh, poročanje po posamečnih državah. Kot poslanci dobro vedo, je komisija zavezana temu, da se bomo borili proti davčnim utajem ter pa agresivnemu davčnemu načrtovanju. Bomo tudi pročili to, da ali razkrivanje informacij o podjetjih dejansko potrebujemo. 17. junija je komisija začela z javnim posvetovanjem glede morbitnih možnosti, s katerimi bomo potem tudi vplivali na delo glede ocene učinka in to delo bomo zaključili eh, do prvega četrtletja leta 2016, najpoznaje do takrat. Potem kot drugo, ukrepi za to, da bi spodbudili um, ehm, dogoročne um, ehm, vlagatelje in sprejeli nove odrožbe glede dividend. Tukaj se komisija strinja, da je to dolgoročni cilj, ampak vprašanje pa je, kako to na najboljši način doseči. Eh, ne smemo odvračati vlagateljev, um, sploh ne smemo odvračati um, čezmenih vlagateljev od tega, da investira evropska podjetja. Prav tako ne smemo pozabiti tudi na interese manjšinskih delničarjev. In še za konec, še te transakcije glede sorodnih strani. Komisija meni, da ti uh, predlogi sprememb v bistvu bodo razvodeneli. Um, predlog komisije potrebujemo bolj usklajena pravila glede teh transakcij sorodnih strani uh, na trgu. 40 odstotkov teničarov um, ehm, je v bistvu čezmejnih in če ne bomo imeli enotne definicije teh transakcij med sorodnimi strankami, bo to težava in to bo povzročilo razdrobljenost in bo povečalo stroške tako za investitorje kot tudi za gospodarske družbe. Hvala. Thank you very much herr talman! jag ser positivt på de åtgärder som vi nu diskuterar. hvala gospod predsedujoči sam zelo pozitivno govorim ocenjujem ta sveženj. res je da institucionalni vlagatelji morajo imeti določene spodbude da bodo mislili dolgoročnejše in da bodo dolgoročneje investirali v podjetje. zato je tudi pomembno da ta, da se ta aktiva zaščiti tudi pri čezmejnih uh, investicijah. S tem moramo pomagati podjetjem. Zdaj pa je pomembno, da tukaj v parlamentu dobimo močno podporo za to, da bo več preglednosti za čezmejno delujoča podjetja. Potrebujemo več spodbud za poročila posameznih držav za vse sektorje. To je cilj učinkovite reforme. Cilj je, da bodo delničari imeli boljši pregled in da bodo skupaj lahko se borili proti korupciji, utaji davkov in eh, napa, eh, napačnemu računovodenju. To so stvari, za katere se mora zauzeti parlament na naslednjem trialogu. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Ludvigson. Spremenili ste v imenu odbora za gospodarske in monetarne zadeve, sedaj pa predstavniki poslanskih skupin, gospod Zijev, kaj je prvi na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči dame in gospodje. Res eh, smo se predvsej časa pripravili na to razpravo, ampak eh, zagotovo je bilo dobro, da smo v to vložili toliko časa. Rezultat, ki smo ga dosegli, je dober. Veliko je ključnih vprašanj ki se zastavljajo v povezavi z tem. Gre za novo zakonodajno uredbo, ki bo urejala operacije podjetij na notranjem trgu. Kdaj bodo naši državljani zadovoljni eh, z delovnim mestom, ki ga zasedajo, kako bomo obravnavali vlagatelje, in pa podjetnike v Evropski uniji. Bomo na nje gledali kot eh, na tiste, ki nas želijo izkoriščati in izseljevati, ali pa bomo imeli drugačen pogled, ali pa bomo konstruktivni in poskrbeli za eh, takšne uredbe, da zatem ne bomo uverali gospodarske rasti, ampak jo bomo uspodbujali. Morda bomo tako dosegli to mitično eh, gospodarsko rast, za katero se vsi zauzemamo. Kdo ustvarja nova na delovna mesta? Vlade, Evropska komisija ali Evropski parlament? Ne. Podjetja ustvarjajo nova delovna mesta. Podjetniki, dejavni podjetniki, 90 odstotkov podjetij v Evropski uniji je majhnih in srednje velikih podjetij ne moremo biti sumničavi in meniti, da zgolj izkoriščajo zaposlene. In potem eh, še eh, plače menedžerjev. Podjetja morajo imeti pravico, da sama odločajo, eh, kakšne bodo plače direktorjev. In to mora biti v skladu z cilji podjetij. Zelo zadovoljen sem z tem poročilom in zahvaljujem se kolegom iz odbora. Za sodelovanje danes imamo dokument, ki vključuje vsa naša mnenja in na ta način se bomo lahko dobro pogajali z svetom. Seveda pogajanja ne bodo lahka, eh, kajti obstajajo velike razlike, ampak močno sem prepričan, da če jasno določimo cilje, če delujemo proaktivno, potem bomo zagotovo uspešni. Najlepša hvala. Gospa Regner je naslednja na vrsti. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Moja zahvala gre predvsem Serđu Gajetanu Koferatiju, ki eh, je za Ros pripravil odlično poročilo. Eh, vsekakor to ni bila lahka naloga, sodeloval je z vsemi poročevalci v senci in pa tudi z drugimi, ki so konstruktivno sodelovali in vsebinsko izboljšali to poročilo. V odboru za pravne zadeve smo zagotovo prispevali k temu, eh, da je to poročilo sedaj boljše, eh, kar zadeva preglednost, kar zadeva pravne predpise in tako naprej. Izpostavili smo tudi vlogo socialne demokracije, poleg pa tega pa smo eh, dosegli, da bodo določene informacije na voljo javnosti kot eh, plače eh, direktorjev, kot visoko tvegani posli in tako naprej. Gospa komisarka in nekateri poslanci Evropske ljudske stranke in skupine Alde pa se bodo morali zbuditi. Potrebujemo več sodelovanja. Eh, skupščina eh, podjetja mora vsaka tri leta eh, potrditi plače oziroma odpravnine direktorjev. Na ta način bi okrepili vlogo delničarjev. Hkrati pa je potrebno poštevati tudi vse druge deležnike. To je ključnega pomena za dolgoročen uspeh podjetja. Po prizadevanju socialistov in eh, demokratov eh, smo okrepili vlogo zaposlenih v podjetjih vendar pa besedilo vključuje tudi nekaj kar mi je še prav posebej pri srcu eh, še prav posebej zaradi mojega dela v odboru in sicer gre za ukrepe ki so uperjeni zoper davčne utaje. To je tema, ki jo bodo zagotovo omenili tudi drugi. Gre za poročanje po posameznih državah. Na ta način bomo to področje lažje osvetlili in analizirali. Mislim, da je takšen pristop eh, pravilen. Predložitev eh, najpomembnejših informacij eh, je za nas zelo pomembna in zato je to potrebno vedno znova povdarjati. Gre za dober sloves podjetij ki je na kocki. In zato uh, imajo podjetja spodbudo, da se korektno obnašajo. Ne smemo popuščati v boju proti uh, davčnim uh, rajem in uh, boriti se moramo proti utaji davkov. Skušam biti prožen, ampak prosim, da tega ne izkoriščite. Deset sekund več vam lahko dam. Uh, kaj dosti več pa ne. Gospod Messerschmidt. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, podjetja morajo imeti uh, enaka pravila igre, ampak eh, predlog, ki ga imamo pred seboj, uh, presega to, kar smo predvideli v Evropskem parlamentu gre za različne, pa, različne partnerje, eh, za upravni odbor podjetij. Zastaviti si moramo tudi vprašanje, katere so pravice eh, individualnih upravnih odborov podjetij. Rečeno je, da se podjetja osredotočajo zgolj na kratkoročni dobiček. Če si ogledamo primer Danske, če si ogledamo podjetje Mersk in pa druga podjetja, to so podjetja, ki imajo res dolgoročne cilje in so uh, povsem uh, drugače usmerjena. Dobro je, če imamo ustrezen okvir, ampak tole mi gre nekoliko predaleč. Gospa Vikstrom. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da se najprej zahvalim gospodu Koferatiju in vsem drugim kolegom, za uh, trdo delo in pa odlično sodelovanje pri izboljšanju tega zakonodajnega predloga. Zelo vesela sem, da smo našli kompromis. In sicer kompromis, eh, ki eh, uživa podporo proevropskih in naprednih sil v Evropskem parlamentu. To seveda pomeni, da smo morali vsi popuščati, če smo želeli doseči kompromis in kompromis smo sprejeli pri številnih točkah, ampak mislim, da je končni rezultat spremljiv za vse. Za skupino ALDE je bilo ključnega pomena, da ta direktiva izboljša pravice delničarjev pri čezmejnih poslih. Poleg tega nismo želeli dodatne birokracije in odvečne birokracije kajti zavedati se moramo, da evropska podjetja in evropski podjetniki eh, ne bodo uspešni, eh, če jim bodo, bomo naložili dodatna pravila, ampak le, če bomo poskrbeli za ustrezno podjetniško okolje, v katerem se bodo lahko usmerili na svoje ključne naloge. Mislim, da dolgoročne vizije ne bomo dosegli z zakonodajnimi predlogi ali pa z eh, kreativnim obdavčevanjem. Eh, delničari potrebujejo dostop do ustreznih informacij. Hkrati pa morajo ohraniti eh, svojo odgovornost, da sodelujejo z podjetjem, v katerem so delničari. Če te pripravljenosti ni, potem politiki ne moremo storiti ničesar. Mislim, da se komisija osredotoča predvsem na podrobna poročila o plačah direktorjev. To zahtevo je nekoliko težko razumeti, gre za precej populistično potezo. Sama bi črtala še več, ampak vesela sem, da kompromisni predlogi sprejemajo oziroma vključujejo ključne točke, ki so bile problematične. Danes eh, veliko lažje sprejemam eh, ta predlog, pozivam svojo skupino, da kompromise podpre in veselim se že trialoga in nadaljnega dialoga na temo te eh, direktive, ki se osredotoča na pravice delničarjev in ne na obveznosti delničarjev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Maštalka ima besedo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, gospa komisarka, danes govorimo o eh, dveh eh, direktivah z področja trgovinske politike. Eno izmed pravil je, da bi delničarje vključili v dogajanje v podjetjih, v katera ulagajo. Finančna kriza, kot je dejala gospa komisarka, je na vse zadnje pokazala, da delničarji prevzemajo preveliko kratkoročno tveganje. Pozdravljamo cilj eh, poročevalca, da okrepi preglednost eh, v družbi in sicer eh, tako, da bi bila objavljena poročila v javnosti. Naša skupina meni, da je poročanje po posameznih državah ključnega pomena. Utaja davkov je velik problem, proti kateremu se moramo boriti. In eh, to je tudi vsebina tega poročila. Hvala lepa, gospod Ura. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Eh, ta predlog pomeni, da je Evropska komisija razumela, da se je potrebno osredotočiti na dolgoročno vizijo. In to je dobro, kaj ti Evropstvo je nenehno pod pritiskom in trpi zaradi eh, kratkoročnega načrtovanja. Tako kot ste predlagali, je potrebno vključiti vse deležnike, eh, seveda majhne delničarje, pa tudi zaposlene v podjetjih. Vendar pa vse to ne zadostuje. Potrebno je iti še dlje. Potrebno se osredotočiti tudi na velik velika eh, podjetja. Okrepiti je potrebno preglednost in eh, hkrati je potrebno poskrbeti za davčno optimizacijo, optimizacijo kot to eh, ponavadi olepševalno imenujemo afera LuxLeaks je eh, pokazala, kam eh, vodi nepreglednost in zaradi tega potrebujemo odgovore. Zakaj? Zaradi tega, ker je davčna optimizacija avtomatičen napad eh, na konkurenco. Potrebno se je torej odzvati in zato se zahvaljujem gospodu Koferatiju za kakovostno upravljeno delo, pa tudi zato, da nam je prisluhnil. Skupaj smo eh, skušali eh, najti kompromis tako, da bi, eh, zauzemal, da bi se ta parlament zauzemal za naše skupne interese in ne za interese posameznih podjetij ali pa držav. Gospa komisarka, kot sem dejal gospodu Moskovičijo pri zadnji seji, pa tudi gospe Tisen, Oprite se na Evropski parlament eh, zato, da bi spremenili pravila delovanja, tako da boste v Evropi zagotovili eh, večjo preglednost in da boste ukinili politiko dajanja privilegijev eh, posameznikom na škodo družbe. Hvala lepa, gospa Ferrara. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Spoštovani kolegi, najprej bi se rada zahvalila gospodu Koferatiju za odlično opravljeno delo. Evropski parlament bo jutri imel možnost, da podpre poročilo, ki bi lahko pomenilo pravi preobrat eh, na področju upravljanja podjetij. Gre eh, za stroga pravila glede preglednosti za nadzor nad eh, plačami eh, direktorjev eh, in tako naprej. Po našem mnenju je še prav posebej pomembna uvedba načela, pri eh, katerem bi bili lahko nagrajeni eh, direktori podjetij, ki bi eh, izkazali etičen pristop k upravljanju svojega dela. Poleg tega se mi zdi pomemben tudi boj proti utaji davkov. Podjetja morajo jasno povedati, v kateri državi plačujejo davke. Zagotovo bodo ta podjetja v korist naših državljanov in pa v korist resnih podjetij poleg tega pa bomo na ta način okrepili evropsko gospodarstvo in eh, preprečili nadaljne špekulacije, ki so povzročile krizo, iz katere se Evropska unija še danes ni skopala. Hvala lepa, gospod Briovi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Gospodarska kriza je pokazala, da eh, evropska podjetja da se evropska podjetja osredotočajo na kratkoročne cilje in to kaže na šibkost naših podjetij. Delničarji eh, bi naj sedaj prevzeli eh, večjo ulogo. To poročilo se osredotoča na ulogo eh, delničarjev in pa drugih deležnikov pri upravljanju podjetij. Govori tudi o preglednosti Eh, na področju ulaganj, pa tudi na področju upravljanja podjetij. Ne vem, eh, če so to ravno pozitivni ukrepi. Naivni bi morali biti, če bi mislili, da bo ta projekt eh, izboljšal mednarodno finančno upravljanje. Gre za eh, obdavčitev, ki naj bi preprečila špekulacije in ki naj bi vlagatelje eh, pripravila do tega, da bi se osredotočili na dolgoročna vlaganja. Hvala lepa, gospod Vos. Hvala lepa. Gospa komisarka, v Evropski uniji že imamo eh, moderno, ambiciozno družbo in ta predlog ne vsebuje ravno veliko obljub. Po mojem mnenju je poročilo premalo upoštevalo nacionalne sisteme eh, ali pa zaščito manjšinskih eh, delničarjev. V eh, mojem odboru smo situacijo nekoliko poslabšali, po mojem mnenju, kaj te ne želimo eh, več eh, birokracije, več uredb, eh, rasti v podjetjih ne moremo doseči na ta način, da bomo ukropili pravice delničarjev. Podjetjem pa ne bomo dali več nalog. Trenutno ni nobene prepovedi večje vključitve delničarjev in mislim, da tudi generalna skupščina eh, ne bo okrepila eh, dolgoročne konkurenčnosti podjetij. Odločitve morajo biti v eh, rokah podjetij. Odlično vlogo poročevalca, odlična vloga poročevalca je prispevala k temu, da imamo sedaj dosti boljše kompromisne predloge. Vloga manjšinskih delničarjev bo okrepljena. Eh, podjetja se ne bodo mogla izogniti mednarodnim pravilom, pa je, problematičen pa je po mojem pristop eh, poročanje po posameznih državah. Kaj ti? Lahko se nam zgodi, da bomo dobili do različna poročila, ki bodo ustrezala različnim nacionalnim sistemom. Gospod Howitt. Najlepša hvala. Gospod, for our world. But as Parliament's rapporteur on corporate social V direktivi menjate poročanje po posameznih državah in tudi obuštevanje eh, družbene odgovornosti podjetij. Jaz to podpiram. Dolgoročna ravnanost je ključen element pri izhodu iz finančne krize. To je trajnostni pristop. Eh, komisija je pripravila sporočilo, katero menja dolgoročne naložbe. In močno podpiram direktivo in pa dolgotročen pristop, kajti samo tako lahko uh, izidemo iz težav, tako kot so to že nakazali Združeni narodi in njihova uh, pobuda. Pa tako podpiram uh, pravico deležnikov do večje besede pri upravljanju podjetje. Mislim, da lahko um, mnoga podjetja sledijo zgledom podjetij, ki so ta sistem že začela uspeš, začele uspešno izvajati. Združeno kraljestvo je dejalo, da so določbe v tej direktivi preveč omejoče, kar je dober signal. Podjetja morajo stopiti tudi v stik z predstavniki civilne družbe in skupaj pripraviti um, sistem, ki bo dejansko uporaben. Hvala. Hvala, gospod Fox. Najlepša hvala, predsedujoči. Podpiram večjo vključenost delničarjev v upravljanje podjetij in večjo transparentnost, ampak mislim, da je to poročilo šlo stran od teh dveh področji in da bo povzročilo večja bremena za podjetja. Člene 3, F, G in pa H omenjajo precej obveznosti, ki pa za širšo družbo nimajo kakšnih pozitivnih učinkov. Zanima me, zakaj bi nekdo, ki upravlja s, s nekim skladom moral biti odgovoren eh, in upoštevati nekatere okoljske določbe oziroma pravila. Prosim, da komisija ta pristop pojasni. Ne strinjam se tudi z obvezo, po kateri bi države članice morale pripraviti dodatne ukrepe za spodbujanje sodelovanja delničarjev v podjetjih. Mislim, da je pomembno, kolikšen delež imajo delničarje, nekako dolgo so lastniki delnic. Poročanje po posameznih državah ni dopustno za podjetja v večjih evropskih državah, kajti to nima nobene zveze s pravicami delničarjev. Nedopustno je, da tisti v levem spektru tega parlamenta v številne dosjeje vključujejo ta predlog. G20 in pa OECD sta na mednarodni ravni že sprejela predloge in mislim, da bi morali podpreti. Hvala, gospod Borgecijo. L'impegno del relatore certamente. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Seveda spoštovalca, ampak v Evropi smo še zelo daleč od prave gospodarske demokracije. Še prav posebej, eh, ker je potrebno seveda vključiti tudi majhne delničarje in eh, sicer eh, mora biti njihova prisotnost vsaj enotretinska. tretinska. Zakaj ne govorimo o neposredni udeležbi interesov eh, manjšinskih delničarjev? Eh, tukaj gre za varčevalce, za zaposlene. Mislim, da je potrebno temu eh, posvetiti še več pozornosti. Potem eh, pa so tukaj zaveze za eh, zagotovitev večje preglednosti, zagotovitev informacij in nadzor in tako naprej. Pri tem pa je potrebno upoštevati razlike med državami članicami. Vse to eh, so pomembne točke in vse to bo pomagalo pri okrepitvi zaupanja državljanov in ulagateljev. Na ta način eh, bomo tudi dvignili zaveso, eh, ki zakriva dejavnosti velikih podjetij, predvsem multinacionalk. Hvala, gospod Becker. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Pozdravljam to pomembno poročilo. Pozdravljam tudi pomembne cilje spodbujanja dolgoročnega eh, vključevanja delničarjev v vodene podjetje. Prav tako pa pozdravljam pozitiven razvoj dogodkov od zadnjega plenarnega zasedanja in izboljšanje samega zakonodajnega besedila. Kot avstrijski poslanec sem vesel, da uspešna struktura upravnega odbora in pa nadzornega odbora ostaja takšna, kot je, da se obveznosti ne prelagajo. Kot kaže, ste spremenili predlog spremembe 27. Zelo čudno je bilo videti, da je skupina socialistov v Evropskem parlamentu skušala nadzornemu svetu, torej tisti, tistemu organu, v katerem sedijo tudi predstavniki delodajal, oziroma zaposlenih, um, pripisati dodatne funkcije. Mislim, da je bolje, da sicer te naloge ostanejo v okviru nadzornega sveta in ne generalne skupščine, ki sicer je pomembna ampak generalna skupščina teh nalog ne more opravljati. Izjema, ki ste tu pripravili, je dobra. Tudi identifikacija posameznih delničarjev mora biti izvajanja na način kot do zdaj. Kar pa zadeva poročanje po posameznih državah, pa ne povem, da temu ne nasprotujem, ampak treba je zagotoviti, da se to ne bo sprevrglo v obremenitev, birokratsko obremenitev za države tekom trialoga bomo pozorno pazili na to. Hvala. Honorevole Steinbruck. Hvala, gospa Steinbruck. Sergio Koferati je močno izboljšal predlog komisije. Poročilo, ki je na mizi, krepi transparentnost pri vodenju podjetij, ampak žal besedilo, ravno na mestu, ko gre za soodločanje, delničarjem ni dovolj močno so kolegi iz socialni oziroma iz liberalnih demokratov in pa ELS, zakaj ste tako eh, proti sodelovanju zaposlenih? Kajti tudi v interesu zaposlenih je, da podjetje posluje dobro, dolgoročno. Generalna skupščina v delniških družbah vsaka tri leta mora odločiti o eh, pomembnejših v smernicah. In zdaj naj bi se po predlogu to eh, predalo v roke upravnemu oziroma upravi in pa nadzornim svetom. S tem bi lahko ogrozili eh, zdravje in pa prihodnost zaposlenih. Hvala. Gospa von Storch. Modri karton ste dobili. Želite odgovoriti? Ne. Dobro, gospa Fonštorh, izvolite. Danes govorimo o davčnih skrivnostih za podjetja. Levičari si želijo, da se ta davčna tajnost odpravi in da bi lahko vsi pogledali, kdo plačuje koliko davkov v kateri državi. To bi bilo to stekleno podjetje, ta steklena stena. Ampak podjetja niso odgovorna državljanom, ampak delničarjem in lastnikom. Podjetja imajo pravico do davčne tajnosti. Gospa von Regner je dejala, da bi morali tukaj unesti, unesti nekaj več luči v to temo, ampak mislim, da je dovolj luči. Na finskem ne poznajo te davčne tajnosti, kajti enkrat na leto se objavi seznam, kdo je koliko zaslužil in koliko davkov je plačal. To je na finskem znan kot nacionalni dan zavisti. danes zahtevate transparentna podjetja, jutri boste zahtevali transparentne prebivalce, oboje pa zavračam. Hvala. Hvala, gospod Lebreton. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. To besedilo naj bi nadomestilo finančni kapitalizem z odgovornim kapitalizmom vlagatelji naj bi vlagali bolj dolgoročno in se bi morali odreči kratkoročnemu dobičku. Da bi to dosegli, želi eh, to poročilo identificirati delničarje. To je dobra ideja. Vsako podjetje bi potem moralo objaviti seznam delničarjev in to bi zagotovilo preglednost. Vendar pa upam, da to ne bo povezano z prevelikimi stroški. Poleg tega eh, naj bi eh, nagrade dobili tisti delničarji, eh, ki svoje vlaganja v podjetjih pustijo dlje časa. Zelo dobro je tudi, da naj bi večjo vlogo imeli zaposleni v podjetjih. Na ta način naj bi preprečili prevzem strani tujih podjetij. Tukaj gre za nekakšen podjetniški patriotizem. Gospod Šva. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalil vsem tistim kolegom, ki so sodelovali pri iskanju kompromisa, kajti zagotovili ste, da imamo zdaj skupno, skupen predlog. Hvala gospodu Tadevšu Zvivki in pa gospodu poročalcu Sergio Koferatiju. Prepričan sem, da je trajnostni razvoj podjetja in pa večja transparentnost nekaj, kar podpiramo v vseh skupinah. Vprašanje pa je, v kolikšni meri bomo lahko ta cilj dosegli z predlagano direktivo. Ravno za poročevalca in številne kolege v tem parlamentu imamo tu ključni besedi. Poročanje po državah. Sam nisem strokovnjak za zakonodajo, ampak vem, da smo v odboru fakse. Prejšnji teden imeli sestanek s profesorjem za računovodstvo, ki je dejal, ja, to je bil gospod iz Združenega kraljestva, ampak mislim, da je bil vseeno dovolj reprezentativen za vse. Dejal je, da se pri poročanju po državah eh, vedno izuzame transferje med podjetji. Ravno te večje skupine, multinacionalke, eh, ne poslujejo povsem transparentno, kajti ne vemo, kakšne, kakšni denari se stekajo med posamezni podjetji v skupini za naprimer patent ali kaj drugega. Če si želimo več transparentnosti, potem bomo morali o tem še razpravljati. Prvi korak pa je bil s tem predlogom že storjen. Kolega Becker pa je že upozoril tudi na nekaj drugega. Ustrezne rešitve, ki bodo mm, izvedljive v vseh državah članicah, so nekaj, kar res, eh, za kar si moramo prizadevati. In v kompromisnih predlogih smo stopili korak naprej, velik korak naprej. Prosim poročevalca, da še naprej delamo po isti poti, da iščemo nove rešitve in dosežemo skupni cilj. Pot je še dolga, ampak mislim, da lahko dosežemo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Schwab, gospod Švab, dobili ste modri karton. Gospod Franzulika vam ga je zastalo vprašavlja. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot je dejal gospod Švab, dolgoročna ulaganja in spodbujanje dolgoročnega ulaganja. Gospod Švab, ali veste, da je spodbujanje dolgoročnega upravljanja podjetja strani delničarjev tudi spodbujanje eh, naložb? To je en način, verjetno so tudi drugi, ampak ali to veste? spoštovani kolega hvala za vaše vprašanje mislim da bi lahko zapisali da potrebujemo več spodbud za vlagatelje ampak kar zadeva dolgoročno dolgoročne deleže posameznih eh, delničarjev pa moramo biti nekoliko bolj previdni. V teh podrobnostih bomo najverjetneje govorili še tekom trilogu, zato ne izključujem tega, kar ste dejali. Hvala. Hvala, gospa Gil. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Mislim, da je to poročilo pomemben korak naprej, ne samo, ko gre za eh, spodbujanje krepitev pravic delničarja, ampak tudi, ko gre za preprečevanje eh, izogibanja plačila davkov. Prvič imamo kot Evropski parlament, kot poslanci, možnost povedati, kaj menimo o tem. Želimo si, da podjetja plačujejo davke. Če spoštujejo pravila, potem težav ni. Smo pa slišali veliko strokovnjakov, ki so dejali, da je poročanje po posameznih državah ukrep, s katerim lahko zagotovimo, da bodo podjetja poslovala pošteno. Naša skupina to podpira. Kaj je ključno za velike delničarje? ali res, oziroma mislim, da morajo gledati pod prste upravam podjetij in pa načinu vode na podjetje. Mislim, da je treba začeti izvajati to, o čemer govorimo. Vsi si želimo večje transparentnosti pri davčnih vprašanjih, še posebej, ker navadni državljani eh, vestno plačujejo davke in živijo v varčevalnih ukrepih, multinacionalna podjetja pa plačujejo zelo malo davkov. Odbor za pravno vprašanje je glede tega sprejel jasno sporočilo in upam, da bo tudi celoten parlament to podprl jutri na glasovanju. Hvala. Hvala, gospod Buda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi čestital vsem kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. To poročilo je dobro izhodišče. Evropska komisija mora zastaviti cilje, s katerimi bi ohranila trenutna delovna mesta, ustvarila več delovnih mest in izboljšala konkurenčnost evropskega gospodarstva. Tu gre za evropski enotni trg gre za harmoniziran in transparenten pristop po celotni Evropski uniji. Moramo imeti ustrezne standarde za upravljanje podjetij, standarde, ki bodo izvedljivi tudi dolgoročno in ki bodo v interesu tako podjetij kot tudi držav članic. Prav tako moramo najti ustrezno ravnovesje med zaščito osebnih podatkov in pa pravicami eh, delničarjev. Seveda pa moramo ob enem ohraniti pravo mero preglednosti. Pozdravljam Evropski zakonodajni okvir pri tem vprašanju. Podjetja so tista, ki pripravljajo načrte za svoje poslovanje, ki sama določa, koliko plače bo dobil posamezen član uprave. Ampak vse eno, morajo tudi zaposleni imeti neko možnost sodelovati pri upravljanju podjetij. Hvala. Hvala, gospod Negresko. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalcu za delo, ki ga je opravil pri pripravi tega poročila. Poročilo je res zelo dobro, dobro strukturirano in jasno odraža razprave v odboru Juri. Zaradi tega poročila je prišlo do večje transparentnosti. Več elementov gospodarskega upravljanja podjetij imamo v njem. Jasno govorimo, da morajo tudi zaposleni biti upleteni v upravljanje podjetja, prav tako kot delničarje. Prav tako imamo več um, transparentnosti, ko gre za plače direktorjev in pa tudi za davčno politiko v Evropski uniji. Poročanje po posameznih državah je pomemben element, ki velja za večja podjetja Eh, in s katerim lahko vsi vidimo, koliko davkov plačujejo ta podjetja in kje jih plačujejo. To je pomemben instrument, s katerim lahko, mm, se lahko borimo proti izogibanju plačila davkov in Evropski parlament te priložnosti enostavno ne more spustiti. Skandalo, kot so LuxLeaks in podobni, ne smemo več dopustiti, kajti če ne bomo izgubili vredostojnost v tej Evropski uniji. Najlepša hvala. Thank you. Our next... Najlepša hvala na vrsti je gospod Bencen. Minuto in pol imate na voljo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobro je, da tudi delničari sodelujejo pri upravljanju podjetja in da dobi javnost na voljo več podatkov o plačevanju davkov in pa o plačah v upravi posameznega podjetja. Uh, Zdi pa se mi, da je predlog eh, v tem poročilu šel na tem mestu nekoliko predaleč, preveč rigiden je. Poznamo že precej nacionalnih rešitev na tem področju, ki so dovolj dobre. Preprečiti moramo, eh, da bi to vrsten sistem evropska podjetja uveral pri ustvarjanju rasti. Seveda moramo preučevati oziroma spremljati postopke delovanja podjetij, ampak pravilno oziroma ustrezno. Naša naloga je, da najdemo kar se da dobre rešitve, tekom pogajanj s svetom. Ob koncu bi še dejal, da se moramo boriti proti davčnim utajem in izogibanju plačila davkov. Ampak tu moramo sodelovati s podjetji. Mislim, da bi morali v poročilu predvsem govoriti o pravicah delničarjev in manj o davčni politiki. Davčna politika sodi drugam, v davčno zakonodajo, ne sem. Mi želimo tu ustvariti najboljše pogoje za delničarje. Hvala. Hvala. Za minuto dobi besedo gospod Tang. Aha, se opravičujem, modri karton. Gospod Benice, dobili ste modri karton, ga sprejmete. Dobro. 30 sekund imate na voljo, ne 30 minut. Ja, zelo vroče je. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Bencen, prosim, da mi poveste naslednje ali se zauzemate za pošteno konkurenco med posameznimi podjetji. Poročanje po državah je pomembno za zagotavljanje transparentnosti, kajti brez tega bi lahko odločena podjetja imela davčne prednosti. Mislim, da govorimo o tem pri tem poročilu, kaj ne? Gospod Bencen, ali poročilate, poroč, eh, podpirate poročanje po državah v okviru tega poročila ali ne? Hvala. V govoru sem želel povedati, da se mi zdi dobro, da imamo kar se da veliko transparentnosti. Poročanje po državah se mi ne zdi slabo, ampak v tem primeru smo opazili, da gre za predlog, ki je tako ali tako že v številnih direktivah. Tukaj gre za pravice delničarjev, davčno politiko pa bi morali obravnavati druge. Številne direktive imamo, ki se s tem že ukvarjajo. Hvala. Hvala. Naslednji je na, na vrsti gospod Tank. Minute imate. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Afera LuxLeaks je pokazala, da imamo v Evropski uniji premalo transparentnosti na tem področju. Osredotočiti se moramo na boj proti davčnim utajam in na boj proti izogibanju plačila davkov. LuxLeaks je to jasno pokazal. Potrebujemo več informacij, boljše informacije, kajti brez tega je transparentnost nič vredna. Poročanje po posameznih državah je ključnega pomena, kajti to je sistem, s katerim lahko dobimo podatke. Pomembno je, da so plače ustrezne. Gre za pošteno plačilo. Tega si želimo. Če o tem nimamo informacij, potem seveda ne moremo soditi, ali je nekaj pošteno ali ne. Zato je pomembno, da imamo o tem sistem poročanja. Transparentnost je torej pomembna, ampak mislim, da bi lahko šli še dlje. Zahvalil bi se poročevalcu in poročevalcem v senci, ki so dosegli velik napredek na področju transparentnosti do zdaj. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Pirinski je naslednji. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Mislim, da imamo tu rdečo nit, ki nas spremlja skozi celotno poročilo. In to je dejstvo, da v tej direktivi ali pa v poročilu ni dovolj spodbud za bolj transparentno poslovanje podjetje. Preveč govorimo o pravicah delničarjev. Obvezno poročanje o stroških in dobičkih ter o plačah Določbe, ki govorijo o podatkih, ki naj bi jih prejeli iz posameznih držav, so sicer precej dobro namerne, kajti s tem naj bi ustvarili nov sistem upravljanja podjetij. S tem naj bi tudi spremenili način obnašanja eh, vodstva posameznih podjetij in preprečili um, v bistvu oh, ropanje podjetij oziroma eh, zagotovili boljše upravljanje, boljše podjetje za zaposlene in za državljane. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa gospa Rozier. Minuto imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi. Samo z eno besedico lahko odgovorim na to poročilo. Bravo, bravo Sergio Koferatiju eh, za odlično upravljeno delo. Tukaj gre za res napredno besedilo ki naj bi uspodbudilo eh, dolgoračna ulaganja in zagotovilo boljši nadzor v podjetjih. Poročila po posameznih eh, državah naj bi poskrbela eh, za boj proti davčnim otajam. Podjetja bodo tako morala natančno povedati, kje plačujejo davke in eh, poleg tega to poročilo vključuje eh, tudi boj proti davčnim oazam. Ampak kolegi iz desnici se bojijo eh, te preglednosti. Če se niso pripravljeni boriti proti aferi LuxLeaks, če ne želijo preprečiti velikim multinacionalkam, da uh, utajijo eh, milijone evrov v davčnih oazah, uh, potem je to korak v napačni smeri. Mislim, da to poročilo odgovarja na pričakovanja naših državljanov. Mislim, da gre za jasno sporočilo našim državljanom. Predsedujoča prekinja govornica. Prehajamo na naslednjega govorca, to je gospod Kofot. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana gospa komisarka, gre za financiranje bolnišnic, socialnih ustanov, to vse stane in ta denar od nekje prihaja. Prihaja iz naših davkov. Podjetja se lahko precej priprosto izogibajo plačilu davkov. Davčne utaje, izogibanje plačila davkov, vse to so stvari, ki so v nekaterih državah postale nacionalni šport. Predvsej podjetij posluje neodgovorno in netransparentno in s svojim poslovanjem povzročajo gospodarsko krizo v celotnih državah. Zdaj pa imamo na voljo instrument, s katerim se želimo boriti proti to vrstnemu početju. Želimo si, da bi v direktivi ostalo poročanje po posameznih državah, tako da bi lahko videli, kam točno se steka denar in kdo plačuje davke in koliko, kje je koliko davkov. Hvala, gospa Gomeš. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Bravo, gospod Koferati, bravo, komisija. Res upam, da bo to poročilo sprejeto, ker eh, gre za kakovostno besedilo, s katerim bi lahko odpravili številne nepravilnosti, ki se dogajajo v evropskih podjetjih. Ustvarim lahko bolj transparenten sistem. Bili smo priča skandalom, Eh, škandalom, kot je LuxLeaks, ki spodkopavajo evropsko verodostojnost. Prav tako spodkopavajo um, napore, reformne napore nekaterih um, manj razvitih evropskih držav. Mislim, da je treba um, ustvariti sistem, ki bo razkril tako dobičke podjetij, kot tudi um, njihova plačila, mora biti na plačila davkov to je sistem, s katerim bi morali zajeti vsa eh, multinacionalna podjetja celotne Evropske unije. Hvala. Hvala, gospod Doc. Najlepša hvala. Predvsej elementov v tem predlogu lahko pozdravim. Sama pa bi se osredotočila na poročanje po posameznih državah. Kot so dejali kolegi, bi eh, zaradi tega predloga multinacionalna podjetja morala poročati o eh, plačah vodilnih in pa o davkih, ki jih plačujejo in kje jih plačujejo. To so stvari, ki morajo biti javne. Zato, ker delničari in drugi investitorji potrebujejo te informacije pri eh, svojih odločitvah. Drugič pa zato, ker imamo kot državljani, kot potrošniki temeljno pravico, da vemo, kaj točno počnejo posamezna podjetja v naših državah. Tretjič, veliko podjetij te informacije že daje na voljo. Potrebujemo pa jih tudi zato, ker eh, se s tem ukvarjajo novinari, raziskovalci, nevladne organizacije, ki prav tako razkrivajo nečedno, podjetje, eh, nečedno poslovanje podjetij. To je nekaj, kar moramo storiti za nas, za davkoplačevalce in za podjetja. Hvala. Hvala, kolegi precej eh, se vas je prijavilo v okviru postopka Catch the Eye. Če se boste držali predpisanega časa, potem boste vsi prišli na voljo. Gospa Šulin. Hvala za besedo, predsedujoča. Podpiram spremembe in dopolnila direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev, ki nalagajo velikim podjetjem, ki poslujejo v Evropski uniji, da objavljajo podatke tam, ker prijavljajo svoj dobiček in kje plačujejo davke mala in srednja podjetja so namreč v slabšem položaju v primerjavi z multinacionalnimi družbami ki svoje dobičke nakazujejo v davčne oaze. ko bodo podjetja objavljala več podatkov bo to pomenilo tudi rast konkurence saj bodo podatki o tem kje se ustvarjajo monopolni dobički znani in bodo podjetja vedela v katera tržišča je bolje in varneje vlagati multinacionalke ki želijo poslovati na evropskem trgu pri svojem poslovanju namreč izkoriščajo davčne sisteme in svoja davčna bremena zmanjšujejo na najmanjšo možno stopnjo. takšna transparentnost skupaj z načrtovanimi spremembami direktive o obvezni izmenjavi davčnih odločb je dobra popotnica za spodbujanje konkurenčnih pogojev podjetja in naložbene aktivnosti. Hvala. Gospod Kaputo je naslednji. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tukaj gre za preglednost eh, in za varčevanje. To je pomembno, eh, če želimo poskrbeti za gospodarsko rast. To eh, poročilo je razmeroma zapleteno poročilo govori o zapletenem odnosu med delničarji in pa vodstvom podjetij, poleg tega pa eh, tudi o vlogi eh, bančnih inštitucij. Govori o pomenu preglednosti, o pomenu objavljanja informacij, predvsem o vključitvi delničarjev. Delničari so utrpeli velike eh, izgube zaradi visoko tveganih kratkoročnih ulakanj. In eh, zaradi nezadostne preglednosti eh, deličari niso pripravljeni vlagati dolgoročno, ampak raje vlagajo kratkoročno ali pa srednjeročno. Zaradi tega je tema razkritja informacij ključnega pomena. Najlepša hvala, predsedujoča prekinja govorca, gospa Tomašič je naslednja na vrsti. Hvala lepa. Poročevalec se zaveda, da je potrebna večja preglednost eh, pri eh, poslovanju eh, podjetij, ki kotirajo na borzi. Ampak nisem povsem prepričana, da bomo z predlogi v tem poročilu to tudi dejansko dosegli. Kajti še več bo predpisov in zavez. Mislim, da je pomembno eh, medsebojno eh, sodelovanje eh, delničarjev. To je boljše za upravljanje podjetij. Vendar pa mislim, da identifikacija delničarjev in predaja informacije o posameznih delničarjih ne bi smela biti mogoča brez izrecnega dovoljenja drugih delničarjev z takšnim upravnim brebenom ne bomo eh, dosegli eh, več dolgoročnih ulaganj. Mislim, da bomo to raje dosegli, lažje dosegli z eh, znižanjem davkov. Gospod Jakočič je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Nobenega dvoma ni da je ta razprava pomembna, ampak eh, predolga kriza eh, je pokazala, da potrebujemo novo zakonodajo tudi eh, za delničarske družbe. Sprejeti so bili kompromisni predlogi, doseženo je bilo soglasje in to se mi zdi pomembno. Prepričan sem, da potrebujemo identifikacijo delničarjev vseh tistih podjetij, ki kotirajo na borzi. Prepričan sem, da potrebujemo preglednost kajti le na ta način bomo lahko zagotovili veliko boljšo situacijo na področju utaje davkov in na področju vseh drugih praks, o katerih smo veliko slišali v eh, preteklih eh, letih. Mislim, da je poročanje po državah ravno tako izjemno koristno, kajti posamezne države članice imajo različne izkušnje in na ta način bomo ukrepili načelo skupnosti. Hvala lepa, gospod Vigas gospa predsedujoča, v direktivi komisija govori o večji upletenosti delničarjev v vodenje posameznih podjetij. S tem predlogom naj bi izboljšali tako kratkoročno rentabilnost podjetij, kot tudi eh, dolgoročna ulaganja v same gospodarske družbe. Ampak v direktivi eh, komisija eh, stvari naslavlja na neočinkovit način. Mislim, da bi morali ravno obrniti predpisane eh, oziroma predlagane uloge. Delničari ponovadi sploh niso neposredno udeleženi v lasništvu podjetja, ampak eh, to počnejo za njih investicijski skladi. Morda bi morali na njih pritisniti in od njih zahtevati večjo davčno preglednost in pa bolj dolgoročno naravnano poslovanje pred približno petnajst leti bi take določbe in taki predlogi verjetno naleteli na neodobravanje na nasprotovanje tudi s strani vodilnih v gospodarskih družbah danes je seveda drugače po hudi ekonomski krizi ki smo jo preživljali po aferi luxleaks po mnogih davčnih oazah ki so se zgodile v preteklosti vse to je seveda prepričalo tudi javnost da ima pravico zahtevati več transparentnosti več preglednosti pri poslovanju podjetij in pravzaprav da tudi večjim podjetjem in velikim multinacionalkam naloži več preglednosti v svojem poslovanju vključno s poročanjem o dobičkih o davkih vsem tistim kar je potrebno vedeti da bi lahko imeli zaupanje v podjetja in na ta način če to seveda uspe kar predlaga komisija eh, potemtakem se lahko v prihodnosti nadejamo da igralcev ki ne bodo igrali po pravilih ne bo da lahko zopet počasi povrnemo zaupanje v eh, podjetništvo in da torej podpremo gospodarsko demokracijo. v poročilu omenjamo večjo moč, večjo upletenost delničarjev pri upravljanju podjetij, zato da bi dosegli boljše vodenje podjetij. Prav tako se omenja poročanje oziroma dajanje na voljo informacij o dividendah in pa dobičkih um, v podjetju. Francija je marca lani sprejela zakon Florange in še posebej drugi del tega zakona omenja podobne elemente uh, naprimer davčne olajšave, preprečevanje dvojnih dividend, eh, dvojnega, dvojne glasovalne pravice. Naprimer. Bloomberg je poročal, da dvojna glasovalna pravica eh, daje večjo moč večinskim delničarjem. V Franciji je to država in to je eh, v bistvu negativno nastrojeno proti manjšinskim delničarjem. Jaz bi izpostavila poročanje po državah. To se mi zdi dobro. Hvala. Gospod Kelly. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da lahko jasno rečem, da gre poročilo v pravo smer, ampak cilj še ni dosežen. Kaj se mi zdi pozitivno poročilo? Dobro se mi zdi, da se vedno več podarka in pomena daje vlaganjem v podjetja. Ko se, oziroma večkrat se zgodi, da nekdo vloži svoje sredstva v podjetje, potem pa eh, iz njega izgine, se umakne. Mislim, da moramo pritisniti na podjetja in zagotoviti, da bodo plačala svoje davke. V tem primeru se mi zdi, da na tem mestu so priporočila dobra. Eh, Bi pa morali poštevati tudi nekatere komentarje, ki smo slišali tekom razprave, v zvezi s poročanjem po državah, naprimer. Poročanje po posameznih državah ni vedno najbolj učinkovito. Komisija mora prisluhniti parlamentu in nas vzeti resno. Hvala. Hvala. Gospod Frunzulika. Aha, gospoda Frunzulike ni. Zato dajemo besedo gospodu Marijesu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poročilo Koferati ima dva povdarka. Najprej socialna razsežnost pri poslovanju podjetje. To je izjemno pomemben element, sploh v današnji situaciji, ko smo v krizi, ko imamo na milijone brezposelnih. Druga, eh, drugo težišče pa je transparentnost, preglednost. Še posebej, ko gre za sodelovanje oziroma za relacijo podjetje delničar, podjetje zaposlen. Mislim, da mora na tej relaciji biti več transparentnosti. V času global, globalizacije se sprašujemo, zakaj in kako se sploh eh, izvajajo naložbe v podjetja, odkje prihaja ta denar. Ali gre tukaj za denar, ki je namenjen podjetju, ali gre za pranje denarja, ali gre za izogibanje plačila davkov. In kje ti veliki koncerni sploh plačujejo davke? Kakšno vlogo v podjetjih igrajo zaposleni? Mislim, da mora zaposleni igrati pomembno vlogo. Hvala. Hvala. Zdaj pa bom dala besedo. Da komisarki Jurevi, da zaključimo s razpravo. Spoštovane poslanke in poslanci. Naj um, povem nekaj o poročanju o posamečnih državah. Rada bi bila povsem jasna glede tega. Povsem se strinjam z vami, ko ste izrazili potrebo po več preglednosti. To je tudi eh, prednostna naloga komisije, vključno z bojem proti eh, izogibanju plačevanja davkom in proti davčnim otajam. Komisija pravi, da to da. Tega problema se moramo lotiti za drugo zakonodajo in sicer za direktivo o pravicah delničarjev. Intenzivno delamo na novi zakonodaji, ki se bo povsem osredotočala na davčno preglednost. Kot sem dejala prej, sedaj delamo na analizah Izdelati moramo te analize, kajte prepričani moramo biti, da ne bomo povečali upravne obremenitve, da eh, bomo znižali mm, administracijo in da bomo vse to naredili na kar se da učinkovit način in da bomo dosegli najboljše rezultate. Potrebujemo še nekaj časa in kot sem dajala prej, načrtujemo tudi presojo vpliva, ki bo pripravljena pomladi naslednjega leta. To je stališče Evropske komisije. Želela bi se vam zahvaliti za to razpravo. Številni ste dajali, da je to direktiva, ki lahko spodbudi konkurenčnost in gospodarsko rast. Rada bi se vam zahvalila za vaša mnenja in računam za vašo nadaljno podporo pri glasovanju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dobi besedo gospod Koferaci za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Zahvaljujem se ne le za to, kar so povedali, ampak tudi za način, kako so to povedali. Dolgo smo eh, delali na pripravi tega poročila. Uh, utrudljive so bile te priprave in mislim, da smo sedaj dosegli tehnične izboljšave v zelo težavnem ozračju. To, kar smo dosegli, eh, je zahvaljujoč eh, dobri volji in pripravljenosti vseh poročevalcev v senci, pa tudi številnih kolegov, ki so danes v dvorani. Naš cilj eh, ostaja isti kot v predlogu Evropske komisije cilj eh, smo le okrepili. Želimo dati uspodbudo eh, delničarjem, ki gledajo na podjetje kot eh, na gonilo za ustvarjanje dobička. Hkrati pa smo želeli preprečiti špekulacije. Zato potrebujemo ustrezen nadzor, pa seveda tudi preglednost, kot so dejali vsi. Preglednost za boj proti goljufijam, za boj proti eh, nezakonitim dejanjem in pa za boj proti davčnim utajam. Plačevati je potrebno davke. Eh, to eh, je naša obveza, to je naša naloga, čeprav to hkrati pomeni tudi veliko žrtvovanje, še prav posebej za nekatere državljane. Ampak le na ta način lahko stabiliziramo družbo, pri tem pa potrebujemo seveda tudi ustrezne politike socialne zaščite. Lažje je eh, seveda spreminjati družbo, če si vsi prizadevamo za isti cilj. Potem pa to poročanje po eh, državah. Evropski komisiji in pa komisarki eh, bi rad povedal, da je poročilo, ki smo ga sprejeli marca v tem parlamentu, zahtevalo, eh, da eh, to poročanje po državah vodi v takojšno eh, spremembo direktive. Mislim, da je prav, da to ne bo sedaj uvedemo. Mislim, da je to pravo izhodišče. Najlepša hvala. Hvala lepa poročevalcu.